Najprej dobi besedo uh, gospod Demes Meker, ki je poročevalec. Hvala lepa. 1,2 milijona otrok se danes gibajo po vzhodu Nigerije, bežijo pred eh, barbarskim nasiljem vojnega nasilja Boko Harama, gre za uničenje cele generacije. Obračam se na novega predsednika gospoda Boharja. Zaščitite svoje otroke, dokažite, da lahko poskrbite za spremembe. Kljub naftnim dolarjem niso uspeli zaščititi lastnega prebivalstva. Ne vem, kako je lahko Nigerija um, tako bogata z nafto, pa se tako slabo odreže pri človekovih pravicah. Revščina spodbuja nasilje, uh, vojaki so demotivirani, prebivalstvo pa postaja plen teroristov. Ali eh, lahko Evropska unija ponudi boljšo perspektivo eh, naši razvojni politiki. Mislim, da ni dovolj samo uh, pošiljati signale v besedah, ampak so potrebna tudi dejanja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Pagazaron Turunda. Eno minuto. Sí, eh, la de Boko Haram. Hvala lepa boko haram je najškodljivejši obraz religioznega uh, skraj, uh, ekstremizma. Um, napadajo otroke in deklice, ki so prihodnost neke države, uporabljajo spolno nasilje kot orožje. Uh, če nimajo šol, jim dajmo šol, zaščitimo deklice in žene v Nigeriji z uh, povezati je treba skupnost, naša prednostna naloga morajo biti najdanljivejše skupine v Nigeriji. Zato smo pripravili to resolucijo. Ne smemo pozabiti na primer Nigerije in zlasti ne smemo pozabiti na otroke. To dolgujemo tako njim, kakor eh, to dolgujemo sami sebi kot mednarodna skupnost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Korao. Hvala lepa gospa predsedujoča. Ko govorimo o situaciji otrok v e, Nigeriji, e, torej o e, posledicah e, dejavnosti Boko Harama e, za Nigerijo, e, to je ena izmed e, najbogatejših držav v Afriki, ampak krati ena izmed najrevnejših. To je e, paradoksna situacija. E, Eh, eh, eh, milijoni otrok morajo bežati, milijoni otrok nimajo osnovnih otroških pravic, nimajo dostopa do vode, nimajo temeljnih dobrin in s tem se moramo ukvarjati v Evropskem parlamentu. Zagotoviti moramo sredstva, mednarodna sredstva za te otroke. Otroki, o katerih govorimo, pogosto postanejo tudi otroški vojaki. In to je potrebno obsoditi, ne le v Nigeriji, ampak nasplošno. Poskrbeti moramo za to, da bodo eh, ti otroci eh, imeli možnost eh, do programa reintegracije v družbo, potem, ko bodo del milicije. Gospod Pancer. Najlepša hvala, gospa predsedajoča situacija v eh, Nigeriji eh, zaradi dejavnosti Boko Haram. Um, je prisilila eh, več kot uh, 400 tisoč otrok, da so morali zapustiti svoje domove. Govorimo o otrocih mlajših od pet let. Poleg tega nimajo dostopa do vode in do osnovnih sanitarnih storitev. Uh, uh, umirajo zaradi uh, bolezni uh, in ločeni so od svojih družin. Ženske in mlade deklice so prisiljene v poroke in so pogosto žrtve posilstva. Zato eh, smo pripravili to resolucijo in zato eh, tudi pozivamo mednarodno skupnost, da se eh, prične ukvarjati z to temo. Seveda pa mora zatem začeti Evropska unija. Hvala lepa. Besedo dajem gospi Hajbuš. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Situacija v Nigeriji je dramatična. Boko Haram je prisegel zvestobo islamski državi in s tem se ustvarja neka zveza, neka koalicija, ki bo samo še širila teror po celotni državi in kontinentu. V zadnjih mesecih je eh, Boko Haram ubil 16 tisoč civilistov, milijonih je na begu, veliko je tudi otrok in Nigerija ima največje število otrok, ki ne hodijo v šolo. Ravno ravno zaradi terorja Boko Harama. Od predhodnih govornikov smo slišali veliko o tem. Mednarodna skupnost mora tukaj prevzeti svojo odgovornost. Obljube humanitarne pomoči je treba spoštovati. Zato pozdravljam gospod komisar Stelianides, da bomo povišali sredstva, ki so namenjena žrtvam Boko Harama. Ampak vseeno mislim, da v Nigeriji obstaja tudi upanje. Prišlo je do zamenjave vlade. Uh, Eh, vlada je bila zamenjena na demokratičen, miroljuben način, kar v Afriki ni samo po sebi umevno. Nov je predsednik je sedaj predložil program, ki obeta veliko, tudi kar se tiče boja proti korupciji, zaščite žensk in otrok in um, uporabe vojaške vojaške sile proti Boku Haramu. Upam, da bo novemu predsedniku uspelo izvajati ta program. Vse moramo narediti za to, da podpremo to vlado, da podpremo to regijo, za to, da bo novi program resnično uspešen. Hvala. Köszönöm képviselő asszony, utolsó szerzőként. Eh, Hvala lépa. Se zárni autor rezolúcie. Fisa Sajsela. Hvala lépa. Eh, sam sem štirikrat obiskal nigerijo letos in eh, vrnil se bom eh, v ponedeljek da bom predstavil poročilo o novi vladi. severovzhod te države je v zelo slabem stanju zaradi napadov teroristične skupine boko haram zlasti je zaskrbljujoča situacija na tisoče žensk deklic ki so bile žrtve spolnega nasilja na silo so jih poročili in pogosto jih uporabljajo v teroristične namene. številne družine so morale zapustiti svoje hiše so v zelo prekarni situaciji evropa ne more ostajati križem rok spričo tolikšnega terorja in ni dovolj da samo uradno obsodimo ta grozovita dejanja teroristov učinkovito je treba podpreti novo vlado in pa koalicijo afriških držav ki je bila končno vzpostavljena zato, da bi lahko odstranili ta eh, madež, teroristični madež Boko Harama. Hvala lepa, gospa Sančeska Jente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nigerija je najbogatejša afriška država, ena izmed najbogatejših gospodarstev na tem eh, kontinentu. Ima velike rezerve nafte, ampak eh, eh, vseeno 700 milijonov nigericev živi pod, 70 milijonov nigericev živi pod pragom revščine in to je pravo plodno področje za terorizem vzroke za boko haram moramo iskati tudi v naši zunanji politiki trgovinski politiki ki še naprej siromaši afriko. otroci in deklice so tisti ki so prvi žrtve nasilja njih novačijo jih spolno zlorabljajo in odvzamejo jim vse njihove otrokove pravice. evropska unija mora biti dosledna če bo naša trgovinska politika še naprej siromašila afriko če ne bomo poskrbeli za ustrezen um, pošten uh, fiskalni sistem po celotnem svetu potem ne bomo spremenili razmer v nigeriji. torej naše politike morajo biti dosledne. hvala lepa. Hvala lepa avtorjem za resolucijo, sedaj pa v imenu političnih skupin. V imenu ELS-a dobi besedo gospod Kelly. Izvolite, gospod Kelly. Eno minuto. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Opravičujem se, bil sem na trialogu. To je zelo pomembna tema, Vse skupaj bi si morali ogledati v kontekstu razprav, ki so potekali ta teden v parlamentu eh, ob razpravi z predsednikom Olondom in pa kanclerko Merklovo. Ona dva sta rekla, da je treba več podpore ponuditi Afriki, tudi ko gre za pomembne teme, kot so gospodarski razvoj, podnebne razmere in eh, boljši življenski standard afriških prebivalcev ko si ogledamo dogajanje v Nigeriji, razumemo, kako težko se je spoprijeti z skupinami, kot so Boko Haram in z njihovimi terorističnimi dejanji. Um, Zlasti je to problematično v primeru mladih deklic in dečkov, otrok, Boko Haram uničuje tudi šole. Jasno je, da moramo sodelovati z Združenimi narodi in uh, drugimi predstavniki mednarodne skupnosti. Poskrbeti moramo za boljše življenje eh, teh otrok. Gospod Kelly, nekdo bi vam želel zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Gospod Rubik namreč. Gospod Rubik, izvolite besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolega Kelija sprašujem, kako je z izobraževanjem ali je možno, da bi lahko tukaj pripravili izobraževalne programe, ki bi jih potem tudi izvajali v Nigeriji in zato bi morali poskrbeti za ustrezne okvirne pogoje. Da, gospod Rubik ima prav. Ena stvar je boriti se proti Boko Haramu, drugo pa je vzpostaviti kulturo, ki je potrebna za spodbujanje kulture človekovih pravic in svobode posameznika. To lahko dosežemo samo z ustreznim izobraževalnim sistemom. Sedaj se v Nigeriji dogaja to, da uničujejo šole. E, tako da, da, to se mi zdi bistven način za odpravo tega problema. Če ne bomo poskrbeli za to, napredka ne bo. Hvala, gospod eh, Rubih. Hvala lepa, besedo odbi gospa Valenciano. Hvala lepa, gospa predsedujoča hitro smo se navadili na tragedije, ki nas obkrožajo. Številne, številne ure razpravljamo o človeških bitih, ki trpijo, o deklicah in dečkih, ki jih napadajo. Oduzeta jim je pravica do izobraževanja. Nič ni slabšega za njihovo prihodnost kot to. Mi govorimo o teh uh, tragedijah in pravzaprav smo se na to že navadili. Ampak mi smo donatori, zavezali smo se k temu, da bomo darovali določeno soto denarja Nigerije, zato da bo lahko izobraževali deklice in dečke. In te zaveze nismo izpolnili. Za, vsak, eh, za vsake tri evre, za katere smo se zavezali, sedaj dolgujemo dva evra. Evropska unija in mednarodna skupnost mora spoštovati svoje zaveze. Samo na ta način bomo lahko končali to barbarstvo v Nigeriji. Eh, zato moramo podpreti tudi novega predsednika. Hvala lepa, gospod Belder je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V enajstem odstavku skupne resolucije je zapisan stavek, ki se mi zdi čuden. izraza iskreno sočutje za ženskami in otroki, ki so preživeli brezubni terorizem Boko Harama. Spomnim se dečka, star je bil štiri leta, ko je zapuščal crkv z Biblijo je naletel na teroriste Boko Harama. Oni so vrgli njegovo Biblijo v, v ogen in eh, terorist ga je potisnil v ta ogen. Ta oseba je preživela, vendar pa Obstajajo še številne druge žrtve Boko Harama in njim niso dovolj naše odsodb, obsodbe. Želijo mednarodno zaščito pred Boko Haramom. Hvala lepa, gospa Vautman. Hvala lepa, gospod komisar, gospe in gospodje. Vsi vemo, da je treba razpravljati o Nigeriji več kot milijon otrok je notranje razseljenih. Številni izmed njih so stari manj kot pet let uh, in uh, veliko so jih ubili samo zato, ker so želeli hoditi v šolo. Boko Haram se boji ljudi, ki imajo svoje lastne, svoje lastna mnenja in uh, prevlado si zagotovijo s pomočjo orožja. Ne smemo obupati nad Igerijo. Novi predsednik mora razis, raziskati zlorabe tudi strani nigerijskih vojaških sil in pomagati moramo tistim ženskam, ki so bile žrtve masovnih posilstev ponuditi jim moramo ustrezno podporo, pozivam eh, tudi k temu, da jim omogočimo splav, če zanosijo kot rezultat posilstva. Zahvaljujem se tudi gospe Mogarini za njene izjave o tem. Gospod Oberma, gospa predsedujoča, že leta poslušamo pozive Evropske unije državam članicam, da je treba okrepiti boj proti Boko Haramu. Premalo smo da sedaj dosegli. Eh, vedno več je žrtev, v glavnem so to ženske. Po leti smo videli tudi primere samomorilskih napadov, ki so jih izvedli otroci in eh, Boko Haram napada krščanske vasi, vasi. Na severu Nigerije je na begu 1,2 milijona otrok, po podatkih UNICEF-a je polovica teh otrok starih manj kot pet let. Sosedne države uh, so tudi sprejele 270 tisoč otrok. Če želimo končati barbarstvo Boko Harama, če ne bomo podprli novo vlado pri teh prizadevanjih, potem se ne smemo čuditi, če bo to sprožilo nov begunski val. Hvala lepa. Gospod Hetman je naslednji. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Konflikt v Nigeriji je povzročil eh, smrt več kot 20 tisočih ljudi, na milijon, ljud, milijon ljudi je notranje eh, razseljenih. 40 odstotkov odstotkov mm, nigerijskega prebivalstva je starih manj kot 15 let, številni izmed njih so otroci, ki so prav tako žrtve nasilja, spolnih zlorab, nimajo dostopa do izobraževanja, do zdravstvene oskrbe. To je preprosto del njihovega otroštva. Potrebujemo obširen skupek ukrepov za to, da bi izboljšali politično in gospodarsko situacijo v tej državi in da ponudimo eh, tej državi tudi več humanitarne počitnice pomoči. Vesel sem, da je Evropska unija dala na razpolago 20 milijonov evrov za humanitarno pomoč. Še več sredstev smo obljubili, ampak potrebe te države so še, veli, še velike in treba bo narediti še več. Hvala lepa. Gospod Ujazdovski dobi besedo. Koledzi, to, co dzieje się... Hvala lepa. Gospa predsedujoča, to, kar se dogaja v Nigeriji, je nezaslišano barbarsko dejanje. Zauzemam se za to, da bi Evropska unija sprejela ukrepe za blažitev tragičnih razmer nigerijskega prebivalstva. Govorim o ženskah, otrocih in drugih žrtvah. Zagotoviti je treba določeno mero pritiska na nigerijsko vlado. Vlada mora ukrepati. Ampak eh, gospod Belder je rekel, da bi morali o tem odkrito spregovoriti. Namreč tamkajšnja družba sovraži krščanstvo in to samo še slabša razmere. O tem bi morali spregovoriti tudi v naši resoluciji. Gospa Koraca Bild, dobi besedo. Pol milijona ljudi, pol milijona otrok je bilo izgnanih eh, za svojih domov. Eh, številni so bili ročeni od svojih družin. Odkar je terorizem Boko Harama začel pretresati Nigerijo in sosednje države obsoditi eh, bi eh, morali uporabo otrok za eh, spalne sužnje, proti, poleg tega pa bi morali obsoditi vsakašno nasilje nad otroki. Boriti se moramo za žrtve in njihove družine. Spomnimo se šolark iz Hiboka, ki so bile ugrabljene pred letom in pol. In spomnimo se na tisoče drugih deklet, ki so bile ugrabljene v Nigeriji nismo pozabili na vas in uh, niste sami. Veliko več moramo storiti, uh, da bi zagotovili pomoč eh, nigerijski vladi. Uh, pri tem se mora Evropska unija povezati z mednarodno skupnostjo. Po tretje je potrebno tako Nigerijo, kakor tudi Afriško unijo. Boriti se je potrebno proti nekaznovanju. Otroci morajo imeti dostop do temeljnih storitev, vode, zatočišča in dostop do šolanja na dnevnem redu moramo eh, ohraniti usodo otrok v Nigeriji in bližnji okolici, kolikor dolgo bo to potrebno. Najlepša hvala. Sedaj pa smo zaključili z seznamom govorcev in prehajamo na prosto razpravo. Osem se vas je javilo k besedi in uh, vsi boste dobili besedo gospod pospeši. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, strinjam se s tem, eh, kar eh, je bilo povedano v tej dvorani. Strinjam se z avtori te resolucije, strinjam se z vsemi, ki so danes pregovorili, obsojam nasilje v Nigeriji. Mislim, da ni potrebno ponavljati tega, kar je bilo že povedane. 2 milijona notranje razseljenih oseb, na 100 tisoče umorjenih, več kot milijon otrok ne more v šolo v Nigeriji. Po mojem mnenju moramo o tem razpravljati. Ne smemo podcenjevati te teme samo zato, ker nas ne eh, zadeva neposredno v nasprotju z državami na Bližnem vzhodu. Evropska komisija bi morala biti izjemno aktivna na tem področju, zato pozivam komisarja, da prevzame vodilno vlogo pri zagotavljanju humanitarne pomoči otrokom in ženskam, eh, ki eh, živijo v Nigeriji in so eh, notranje razseljeni. Poleg tega pa je potrebno sodelovati tudi z predsednikom Nigerije. Gospod Jurek je naslednji na vrsti. Gospa predsedujoča, pred več meseci smo mislili, da bo Boko Haram premagan, da bo eh, naša podpora vladi Nigerije pomenila, da bomo o Boko Haram eh, slišali manj in manj. Ampak Boko Haram eh, je milica, ki še zmeraj ostaja zelo aktivna. Tako da ne moremo o tem zgolj govoriti, potrebno je poskrbeti za konkretna dejanja. To, kar se dogaja v Aji od eh, juga, od eh, območja okoli velikih eh, jezer pa do severa je ena izmed največjih geopolitičnih tragedij na svetu. To je tudi humanitarna katastrofa. Evropska unija mora sodelovati z afriškimi državami in tudi z nigerijsko vlado. Ne gre le za to, da sprejemamo več in več resolucij, ampak se moramo konkretno boriti proti Boko Haramu. Okay. Gospod Franculika, hvala lepa. Zaradi spopadov med Boko eh, Haramom, eh, med nigerijsko vojsko in pa organizacijami civilne eh, družbe je izbruhnila kriza. In eh, zaradi tega je prišlo tudi do notranjega razseljevanja otrok. 1,4 milijona otrok je notranje razseljenih in eh, ločeni so od svojih eh, družin, izpostavljeni so nasilju in pa novačenju strani terorističnih skupin. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za humanitarno pomoč v regiji rad bi izrazil svojo zaskrbljenost eh, zaradi eh, razlik v prevzemu obveznosti in pa izvedenih eh, plačilih za UNICEF. Konec moramo narediti nasilju Boko Harama in poskrbeti za stabilnost v celotni državi. Hkrati pa se je potrebno soočiti z temeljnimi vzroki za terorizem in nezakonito priseljevanje. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Kičuk. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Terorizem je eh, danes eh, ena izmed najbolj perečih eh, tem. In nasilje Boko Harama je zgolj eden izmed izraz tega nasilja. Predstavlja izziv za varnost v Zahodnji Afriki in pa Nigeriji. Boko Haram še naprej ugrablja še naprej izvaja samomarilske napade in širi svoje dejavnosti tudi na sosednje države. Zaradi tega bi rad podprl izjavo Evropskega komisarja, ki eh, poziva mednarodno skupnost, da zagotovi več sredstev in pa več humanitarne pomoči. Skupaj z mednarodno skupnostjo bi morala Evropska unija podpreti novo izvoljenega predsednika Nigerije. Sprejeti bi morali ukrepe za zaščito civilnega prebivalstva, še prav posebej pa bi se morali posvetiti eh, zaščiti žensk in otrok. In zagotoviti bi morali pomoč žrtvam. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Lohbiler. Ne, ne želite besede? Castaldo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko pomislimo na eh, Nigerijo, se lahko spomnimo le vojnih poročil. Eh, otroke, mlajše od 14 let, uporabljajo eh, za samomorilske napade. Eh, UNICEF je dejal, eh, da potrebuje 50 milijonov um, le, dva, le 28 milijonov eh, pa je bilo dejansko zagotovljenih. Mednarodna skupnost mora torej sprejeti eh, dodatne ukrepe. Potrebno je zagotoviti eh, zdravstveno oskrbo in zagotoviti tudi možnost splava. Seveda pa eh, je potrebno spostaviti trajnostno politiko in se spopasti tudi z vzroki za terorizem, z revoščino, korupcijo in tako naprej. Sicer ne bomo nikoli rešili tega problema ne v Nigeriji, ne drugi. Potrebno je rešiti današnjo eh, krizo in predvideti krize prihodnosti, eh, zato pa moramo spremeniti naš odnos. Jereniče, ja osuđujem izazivanje egzodusa te okrutnost prema djelju. Gospa Petir, najlepša hvala. Eh, obsojam nasilje nad otroki, še prav posebej nad deklicami, eh, za strani organizacije eh, Boko Haram. Ta ne deluje le v Nigeriji, ampak tudi v Kamerunu, Čadu in Nigru. Nedopustljivo je, da otroci ne morejo obiskovati šole in da nimajo možnosti, da uživajo radosti otroštva ločeni so od svojih eh, družin. Poleg tega pa ta teroristična skupina tudi namerno eh, pobija kristjane. In v preteklih eh, letih so jih ubili okrog 10 tisoč, na begu pa jih je okrog 250 tisoč. Pobijanje strani milice Boko Haram je nedopustljiv zločin. To obsojam in pozivam mednarodno skupnost, da temu naredi konec. Naš odgovor mora biti izjemno jasen. Preprečiti moramo zagotavljanje finančne pomoči Boko Haramu in podpreti moramo vse tiste, ki se borijo proti tej teroristični organizaciji. Potrebno pa je ukrepiti tudi humanitarno pomoč Evropske unije. Gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedojoča Nigerija. Je bogata država, ki ima veliko naravnih virov, ampak prebivalstvo Nigerije živi v revščini. So v uh, situaciji, v kateri uh, se ne spoštujejo njihove temeljne človekove pravice. Uh, korupcija, revščina. Uh, zagotavljata plodna tla za razvoj terorizma. Boko Haram tesno sodeluje z ISISom razširja svoje dejavnosti, pripravlja napade, ugrablja otroke in tako naprej. Na milijone otrok je moralo zapustiti svoje domove, skušajo najti zatočišče. Če se želimo boriti eh, proti organizaciji Boko Haram, se moramo boriti tudi eh, proti revščini, proti vzrokom eh, za ta pojav. Naravni viri Nigerije morajo služiti državljanom Nigerije, ne pa da imajo koristi od tega le zahodne države. Hvala. Gospod Stir. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi rad izrazil sočutje eh, družinam žrtev zadnjega napada Boko Harama. Eh, v Nigeriji pretekli teden. Na 100 tisoče otrok je moralo zapustiti svoje domove v Nigeriji zaradi Boko Harama in zato moramo podpreti Nigerijo in njeno vlado v boju proti Boko Haramu. Zato pozdravljam tudi uh, odločitev uh, predsednika, da uh, predsednika Nigerije Buharija prihodne leto povabimo v ta parlament. Seveda je potrebno zagotoviti humanitarno pomoč, krati pa je potrebno pomagati nigerijski vladi da se odzove tudi na vzroke eh, za ta pojav. Eh, govorim o endemični korupciji in pa v revščini. Eh, ta bogata država ehm, se srečuje za situacijo, v kateri dve tretjini državljanov živita pod mejo revščine in to je nespremljivo. Sredi tega mislim, da bi morala Evropska komisija predvsem izpostaviti eh, pomen boja proti korupciji. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek proste razprave in sedaj dajem besedo gospodu Stiljanidesu. Hvala lepa. Hvala lepa, da smo danes pregovorili o humanitarni eh, situaciji eh, v eh, Nigeriji, predvsem o situaciji otrok. Situacija je zaskrbljujoča. Pred dvema tremi meseci sem bil v Nigeriji, obiskal sem regije, ki so zelo blizu območju, ki ga nadzoruje Boko Haram. Nasilje Boko Harama je zaskrbljujoče. Nažalost, eh, še eh, nimamo pravega načrta za napredek. Eh, potekajo določena prizadevanja za boj proti Boko Haramu za strani nigerijske vlade in ob pomoči sosednjih držav. Ampak teroristi še naprej izvajajo napade in sicer skoraj da vsakodnevno. Eh, to eh, ne krepile negotovosti in pa trpljenja civilistov, ampak močno vpliva tudi na otroke. Eh, otroke pogosto uporabljajo kot orožje, otroci izvajajo samomorilske napade in to je seveda nesprejemljivo. In na to se moramo odzvati. Kriza, ki jo povzroča Boko Haram, je ena izmed največjih humanitarnih kriz na svetu notranji razseljenih oseb je več kot dva milijona na eh, severovzhodu eh, Nigerije. 700 tisoč otrok je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove eh, na območju Čada. Potrebno je zagotoviti eh, hrano, eh, izobraževanje. Eh, in pa eh, finančno pomoč. Ranljivost eh, prebivalcev eh, pomeni, da so ti prebivalci lahek plen za Boko Haram. Skrbno spremljamo situacijo skupaj z Združenimi narodi in z lokalnimi deležniki. V Nigeriji eh, uporabljamo različne instrumente s pomočjo humanitarne pomoči, recimo Evropska unija zagotavlja pomoč na področju zdravstvene oskrbe, eh, varnosti eh, živil, zagotavljanja čiste pitne vode in pa sanitarnih storitev, pri čemer se še prav posebej osredotočamo na otroke. Poleg tega je Evropska unija največja donatorka pomoči eh, v Nigeriji že od začetka krize povezane z organizacijo eh, Boko Haram. 20,5 milijona evrov v tem eh, letu, 42,5 milijona pa smo namenili za celotno regijo velikih jezer in čada sodelujemo tudi v več stranski eh, skupini, eh, ki se je vzpostavile eh, države, v katerih je aktiven Boko Haram. 50 milijonov bi bilo potrebnih za to, ampak ta sredstva še niso bila zagotovljena. V prihodnih tednih bomo imeli več informacij na to temo. Evropska unija financira tudi protiteroristične projekte in projekte eh, deradikalizacije. Poleg tega eh, pa vzpostavljamo komunikacijski sistem v eh, Nigeriji in skušamo vzpostaviti ustrezen odziv na terorizem. Razvojna pomoč Evropske unije se osredotoča na vzroke za radikalizacijo. Tu še, tudi tukaj se osredotečamo še prav posebej na otroke in eh, sicer na eh, projekte zaščite otrok in na eh, zagotavljanje pravičnega sodnega sistema za otroke. Zagotavljamo tudi pomoč deklicam, ki so žrtve oboroženih spopadov. Pri tem se posebej osredotočamo na severo-vzhod Nigerije. Nigerija je tudi v eh, skupini eh, prednostnih držav eh, na področju pobude za pomoč otrokom v oboroženih spopadih. Pri mobilizaciji te pomoči se skušamo na kar najboljši možni način odzvati na trpljenje otrok, ki trpijo zaradi nasilja Boko Harama. Seveda pa velik del odgovornosti nosijo nacionalne vlade, ki jih bomo še naprej podpirali. Še naprej pa bomo sodelovali tudi z civilno družbo eh, in pa z Združenimi narodi ter našimi partnerji na terenu. Najlepša hvala za to zaključno izjavo. Sedem predlogov eh, resolucij smo prejeli in sedaj